bo nasprotoval, bodo ta imenovanja tudi sprejeta. Dokončni dnevni red, kot je bil potrjen na konferenci predsednikov v četrtek 22. septembra letos v skladu s pravilom 137, je na voljo s soglasjem političnih skupin predlagam naslednje spremembe. Za sredo, ustno vprašanje svetu in komisiji o direktivi o storitvah, gre za ustno vprašanje o nič 1, nič 7 skozi 2009 potem ustno vprašanje o poklicnih kvalifikacijah je omaknjeno, poročilo gospe Fajon o državljanih tretjih držav, ki so podvrženi obveznosti vizuma ob vstopu na ozemlje EU in pa se znamo držav članic, katerih državljani so izuzeti iz te zahteve. Razprava o tem poročilu je bila priložena na nocoj in sicer po enominutnih govorih. Tretje sporočilo, naslov izjave komisije o političnih razmerah v Hondurasu v luči volitev 19. novembra se spremeni v izjavo o političnih razmerah v Hondurasu. Boste dobili besedo takoj, samo da upravimo še z jutrišnjim dnevnim redom. Torej četrtek, predlog resolucije odbora za zaposlovanje in socialne zadeve o letnem delovnem načrtu torej za leto 2010 in pa seznam dejavnosti po posameznih panogah v skladu s členom 38 poslovnika. O tem bomo glasovali jutri. Želi kdo besedo? Gospod Kasolides. Skupina EPP se ne strinja s premembo naslova izjave komisije o Hondurasu in se ne strinjamo s tem, da se črta omemba 29. novembra kot dneva volitev. Čas volitev je izjemno pomemben sestavni del celotne problematike in zato menimo, da mora naslov ostati nespremenjen. Dobro, v skladu s postopkom, če nekdo nasprotuje takšni spremembi, moramo glasovati. Zato sprašujem, ali želi kdo spregovoriti v prid temu predlogu, predlogu gospoda Kasulidesa. Prav tako sprašujem, ali želi kdo spregovoriti proti temu predlogu. Potem pa bomo glasovali. Torej, želi kdo spregovoriti v prid ali proti temu predlogu? Ne? Potem lahko kar glasujemo. A ne, se upravičujem. Ja, hvala lepa predlagam, da ohranimo predlog takšen, kot ste ga posredovali predsednik, kajti te volitve so nelegitimne, kajti trenutni predsednik je prišel na oblast z udarom in zato predlagam, da potrdimo predlog eh, predsedstva, namreč da črtamo omembo volitev. Bene. Dobro. Želi še kdo besedo? Gospod Peterle. Posso dare soltanto ad un oratore la parola. Samo po en govornik dobi besedo. Hvala lepa, gospod. Eh, okay jaz se zelo zavzemam za to da ohranimo dnevni red nespremenjen jaz sem bil v delegaciji evropske ljudske stranke ki si je e, v hondurasu imela priliko seznaniti z razmerami tam in napačna je predstava da so se da se bodo volitve devetindvajsetega novembra zgodile zaradi dogodkov v juniju volitve so bile razpisane pol leta prej in nimajo e, kakšne posebne zveze e, z kasnejšim političnim razvojem in ta razvoj tudi ni mogel vplivati na to, da bi se pojavili novi kandidati. In jaz mislim, da volitve 29. novembra so del rešitve, ne del problema. Mislim, da govorijo vsi razlogi za to, da ohranimo dnevni red in da podpremo demokratični razvoj te države v prihodnje. Kolegi. Spoštovani kolegi, hvala lepa. Slišali smo torej predlog, ki govori proti predlogu predsedstva. Slišali smo dva govornika, enega, ki je govoril v prid, drugega proti temu predlogu. Zdaj glasujemo o tem, ali naj se na ta način spremeni dnevni red, kot sem to povedal prej. Se pravi, da črtamo omembo volitev 29. novembra. Kdo je za to, da črtamo omembo volitev 29. novembra? Prosim, dvignite roke. Kdo je proti temu črtanju? Ja, izvolite. Mislim, da ni popolnoma jasno, kak, o čem zdaj sploh glasujemo. Glasujemo. Glasujemo o predlogu predsedstva parlamenta za spremembo naslova te točke na dnevnem redu, se pravi, da črtamo omembo volitev 19. novembra. Kdo je za to spremembo, prosim, dvignite roke. Kdo je proti? Kredo, Mislim, da to pomeni, da bo potrebno preveriti elektronsko, lepo prosim. Ja, izvolite. Hvala lepa. Predsedajoči, proceduralno vprašanje, če smem. Nimam s seboj svoje glasovalne kartice, kajti ni bilo predvideno, da danes glasujemo. Tako da prosim, če lahko zabeležite, da glasujem za to, da ohranimo dnevni red nespremenjen, ampak nimam svoje glasovalne kartice s seboj, tako da de facto zdaj ne morem glasovati elektronsko. Spoštovani kolegi, vsi tisti, ki se soočate s tem problemom, hvala, ampak prosim, ne sporočajte mi zdaj vsi. Bomo zabeležili tisti, ki kartice nimate s seboj, kako nameravate glasovati. Žal pa teh glasov ne moremo šteti, lahko jih damo na zapisnik, vendar pa to ne moremo vključiti v štetje. Kartico morate imeti vedno s seboj, kajti vedno lahko glasujemo. Ne, ne, ne bomo imeli razprave s tem v zvezi, spoštovani kolega, žal mi je na zapisnik bom zapisal, kako ste se odločili. Zdaj torej glasujemo elektronsko o tem predlogu. Elektronsko glasovanje je odprto. Izvolite. Allora, avete votato? Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. 252 oddanih glasov, 109 za, 142 proti, en vzdržan. To torej pomeni, da bo ta del dnevnega reda ostal nespremenjen. Tako, zdaj bomo nakratko prekinili zasedanje, kajti nekoliko prehitri smo bili. Torej, prekinjamo za nekaj minut, potem pa bomo začeli z razpravo o poročilu Evropskega sveta in izjavi komisije. Hvala lepa.